Spoštovani kolegi, morda bi lahko začeli. Tako, mislim, da lahko nadaljujemo z sestankom in sicer z točko 9 na dnevnem redu, elektronsko glasovanje, sprejetje mnen v obliki pisma o vlogah za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji prva točka je primer Mori Global iz Francije. Bomo kar glasovali. Kdor je za, naj dvigne roko. Aha, zgleda, da moramo preveriti elektronsko, tako da lahko kar glasujete. Tako ste vsi glasovali, super, glasovanje je končano. 42 za, 6 proti, sprejeto. Drugi primer je supermarket Larisa iz Grčije. Glasujemo. Ste že vsi glasovali? Ne, zgleda, da še ne. Tako, sedaj pa je glasovanje končano. Tudi to je sprejeto. Najlepša hvala. Tako nadaljujemo z naslednjo točko strategija EU za alpsko regijo. predlog spremembe 32 za, proti bomo preverili elektronsko. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromisni predlog C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 38 za, proti. Mislim, da je bilo več proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 39. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 40 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. glasovanje je zaključeno in zavrnjeno. Predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, za sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, pet, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog D za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog E za, proti, vzdržani, sprejeto proti zdržani sprijetom. Predlog spremembe 56 za proti vzdržani zavrnjeno. 57 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 58 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 59 za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejet, zavrnjeno. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog F za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 65 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog 66 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Predlog spremembe 68 torej. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali, potem je glasovanje končano. Predlog je sprejit. Predlog spremembe 69 za, proti, zdržani, sprejeto. 70 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog 1 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za zavrnjeno, torej je 3 brezpredmeten, predlog spremembe 4. A ne, od tretje moramo tudi glasovati, se upravičujem. Torej, predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 z, ustnim, z ustno spremembo SND-ja. Individual measures bomo zamenjali za individual actors. actors. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog, kompromis A za, proti, vzdržavanje sprijeto. Predlog spremembe 15, torej 15 je za, proti, vzdržavanje zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržavanje sprijeto. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržavanje sprijeto. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržavanje sprijeto zdržani, sprejeto. 19, tukaj glasujemo po delih, prvi del najprej za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, to bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 19, drugem delu. Glasujmo. Ste vsi glasovali? ja, sprejeto. Predlog spremembe 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Kompromisni predlog B. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 26. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 27. Za? Proti? Vzdržani? vzdržani sprejeto, predlog spremembe 28 za proti vzdržani. No, bomo preverili, ker ste utrujeni, ne dvigujete rok, torej glasujemo o predlogu spremembe 28. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Predlog spremembe 29 za proti vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30 z ustno spremembo poročevalca. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako sedaj pa še glasujemo o celotnem osnutku mnenja. Glasujemo. ste vsi glasovali? Ja, potem pa je glasovanje zaključeno. 43 za, 4 pot, proti, čestitamo poročevalcu. Torej, mnenje je sprejeto. Najlepša hvala vsem. Tako, sedaj pa lahko nadaljujemo izvajanje konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim podarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov. Torej, ta naslov je pa res super. Poročevalka je gospa Helga Stevens. In preden začnemo z tem posvetovanjem, Prosim vas, da se malo umirite. Bomo pa malce počakali. Čau, Paloma, pliz. Čau.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 So, können... Tako, potem pa mislim, da lahko nadaljujemo z točko 12. Poročevalka je Helga Stevens in eh, sedaj bomo spet na zaslonu videli eh, besedilo oziroma tolmačenje. Poleg tega bomo prijeli tudi te kartice barvne, ki jih sedaj vidite prosim, če lahko dobim vse tri kartice, tudi zeleno. Kot rečeno, torej kartice tudi zeleno imamo. Za zeleno pokažemo, da razumemo govorca in da mu lahko sledimo. Za rumeno kartico pokažemo, če govorca ne razumemo dobro oziroma če govorec morda govori prehitro. Če govori res prehitro, potem pa uporabite rdeči kartonček. Ta postopek smo torej že imeli in ga lahko uporabimo tudi danes. Upam, da ste vsi prejeli te kartice, ki so stalna oprema našega odbora. Tako od besedo dajem Helgi Stevens. Pite. Thank you, chair. Najlepša hvala predsedujočim. Spoštovani kolegi in kolegice. Za začetek bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci za njihove koristne pripombe. Posebna zahvala pa gre vsem kolegom in poslancem v Evropskem parlamentu, ki so v skupini eh, za invalidnost. Nekateri so podpisali naše predloge sprememb. Govornica se popravlja. Torej, zaradi teh koristnih komentarjev lahko zmanjšamo število predlogov sprememb. Namreč, če bi vsi komentarji predstavljali predloge sprememb, bi jih imeli še več, kot jih že tako imamo. Sedaj pa jih je neko normalno število in eh, pripričana sem, da bomo lahko na tak način našli sprejemljiv kompromis. Zahvaljujem se tudi Evropskemu forumu eh, za invalidnost ter vsem njihovim organizacijam, ki so članice, ter so mi pomagali za sodelovanjem. Izpostaviti smo želeli tudi različico poročila, ki jo je preprosto brati, to je omogočila organizacija Inclusion Europe. Istočasno bi rada pozdravila dejstvo, da v našem odboru dobimo na voljo tolmačenje v znakovni jezik, pa tudi, da imamo te kartice, ki jih je pravkar predstavil naš predsedujoči. Ponavadi imamo na takšnih sestankih tudi pretvorbo govora v besedilo, ampak tega sedaj nisem opazila. Zanima me, zakaj do tega ni prišlo. Aha, že vidim, da je to na zaslonu. Ampak mislim, da tega zaslona nihče ne more prebrati, tako da je to precej nesmiselno. Dobro bi bilo, če bi to naslednjič bolje organizirali. Namreč eh, besedilo na zaslonu sedaj res ne zgleda dobro, pa tudi smiselno ni. Torej, za naslednjič lahko to res izboljšamo. Prav, Torej, takšno tolmačenje bi morali imeti ne samo takrat, ko govorimo o invalidnosti. Vse osebe, ne glede na to, ali so invalidne ali ne, bi morali imeti dostop do javnih parlamentarnih sestankov odborov. Ne glede na to, ali gre za eh, sestanek odbora ali pa drugih skupin v parlamentu. Namreč mi tukaj predstavljamo vse državljane, ženske, moške, ljudi, ne glede na raso, barvo kože in tako naprej. To vključuje tudi osebe z invalidnostjo. In prav res zato prosim parlament, da naj bodo vsi sestanki dostopni tudi za invalidne osebe. Proračun ni težava. Težava je ponavadi v eh, primankljaju volje, da bi to storili. Sedaj pa, če se vrnem k temu poročilu. Naj vam povem nekaj več o predlogih sprememb, ki smo jih dobili. Kompromisni predlogi sprememb bodo razposlani iz eh, mojega urada pred naslednjim sestankom poročevalcev v Senci, ki je napovedan v torek 10. maja od 4 do 6. popovdne. Vsi odbori še niso poslali svojih poročil oziroma mnen. Do takrat naj bi, pridobi, naj bi pridobili 11 mnen, ampak žal vseh še niso poslali glasovali. Torej, ponekod bomo imeli osnutke mnen. In eh, seveda so določeni predlogi sprememb osnovani na teh osnutkih. Veselimo pa se že celotnih poročil. Odbori so tukaj eh, so pristojni in prav zato je eh, težko v končno besedilo vključiti te spremembe. Pomembno je, da vključimo različna področja, transport, dostop do čezmejnega zdravja in humanitarne pomoči, če navedem samo nekaj primerov. Nekateri predlogi sprememb v našem odboru se prekrivajo z pristojnostmi drugih odborov. In prav zato bomo poskušali te predloge spremem poključiti v kompromise, kaj bomo dobili končno besedilo in eh, končna mnenja vseh zadevnih odborov. Tako sedaj pa naj izpostavim nekaj eh, pomembnih točk. V določenih predlogih sprememb smo to videli in to se mi zdi zelo pomembno. Prvič, pravice otrok in njihovih družin. In tukaj s tem povezano tudi eh, povezano nasilje nad otroki. To je povezano z delom Agencije za eh, temeljne pravice drugič. Vsekakor moramo v besedilo vključiti tudi različne tipe diskriminacije in eh, večkratno diskriminacijo. Upoštevati moramo, da ni ena diskriminacija hujša od druge. Osebe z invalidnostjo, naprimer, pogosto niso diskriminirane samo zaradi ene stvari. Včasih nekoga diskriminirajo zaradi tega, ker je invaliden, pa tudi zaradi njegove religije. To pomeni večkratna diskriminacija. Še en primer tega pa je naprimer eh, ženska z invalidnostjo. Lahko se zgodi, da jo morda iz, eh, diskriminirajo zaradi tega, ker je ženska, ker je invalidna, morda ima tudi drugo barvo kože in tako naprej. Včasih celo ni mogoče razločiti razlogov za diskriminacijo. Naprimer, če ženska z invalidnostjo nima pravice do tega, da se odloči za otroka, to je naprimer pomembna razlika med večkratno diskriminacijo in um, raznovrstno diskriminacijo. To je pomembna tema, ki jo resnično želimo ohraniti v poročilu. Preprečevanje diskriminacije je pomembno za vključitev v trg dela, pa tudi v družbo. Torej, ne smemo uh, zanikati, da obstaja diskriminacija. Spoštovani kolegi, do julija si želimo pripraviti to besedilo in ga izglasovati tudi na plenarnem zasedanju.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 spoštovana poročevalka, spoštovani kolegi in kolegice. Kar zadeva predloge sprememb, mislim, da smo jih eh, sedaj že zelo dobro obravnavali. Prejeli smo 138 predlogov sprememb, čakamo pa še na mnenje iz drugih odborov. Prepričan sem, da bomo na plenarnem zasedanju lahko sprejeli zelo dobro poročilo. V celoti se strinjam s tem, kar je povedala kolegica pred menoj, rad pa bi upozoril še na nekaj dodatnih elementov, ki so po mojem mnenju zelo pomembni. Po eni strani je zelo pomembno, da za podatki ravnamo previdno. Imamo namreč eh, določene predloge sprememb, ki predlagajo drugačne podatke o povezavi z brezposobnostjo, naprimer. Po mojem mnenju je pomembno, da se osredotočimo samo na številke in podatke, ki ustrezajo resničnosti. Poleg tega moramo izpostaviti tudi, da države članice ne pošiljajo dovolj podatkov, poleg tega teh podatkov ne moremo dobro primerjati. V predlogu spremembe 22 naprimer govorimo o tem. Oziroma v predlogu spremembe 23. Torej, tam je govora o tem, da osebe z invalidnostjo, oziroma da se število oseb z invalidnostjo, ki so aktivni na trgu dela, giba okrog eh, določenega odstotka. Torej, tukaj imamo eno številko, v besedilu pa vidimo drugo številko. Prav zato bi bilo resnično smiselno, da bi se poročevalci v senci združili in poskrbeli za to, da se tukaj sklicujemo samo na podatke, ki ustrezajo resničnosti. Potem pa je dobro, da te številke uporabljamo vedno, ko govorimo o tem, kako želi Evropski parlament izboljšati stanje. Vse kolege prosim, da preverijo prevode v svoje nacionalne jezike. Mislim, da gre tukaj za temo, ki je za nas relativno nova. Namreč do sedaj se nismo tako poglobljeno obadali za to temo. Tukaj imamo nekaj novih opredelitev, naprimer eh, ta izraz reasonable accommodation. V nizozemskem prevodu imamo tukaj popolnoma drugačen izraz, ki se uporablja v besedilu za takšno primerno namestitev, kot rečeno. Torej, v posameznih jezikovnih različicah je zelo pomembno, da preverimo, ali so te nove pre opredelitve prevedene pravilno. Prosim torej, da kolegi to preverijo in da so pozorni na to. Pa še nekaj, kar je zelo pomembno, to je uporaba strukturnih skladov. Pomembno je, da skupaj pritisnemo na komisijo in tudi na države članice in sicer zato, da bodo države članice uspešno um, izvajale konvencije držav, družnih narodov o invalidnih osebah in njihovih pravicah. Če se pravila ne spoštujejo, potem pa morajo države uvesti tudi sankcije. No, še glede predlogov sprememb, tukaj sem mnenja, da je ELS lahko sprejme večino teh predlogov sprememb, o vseh se moramo še enkrat pogovoriti in upam, da bomo našli kompromise za kolegi. Hvala. Dankeschön. Hvala lepa. Sedaj pa Vilja Blinkevič, izvolite. Na firmavša eh, Djokoju Praneš. Hvala lepa. Za začetek bi se zahvalila poročevalki gospe Stevens. Po mojem mnenju je sodelovanje z poročevalko in poročevalci v senci dobro in da bomo pripravili dobre kompromisne predloge tako da bomo res prispevali k izvajanju tega sporazuma o pravicah invalidnih oseb. Prosim pa, da ste pozorni na določene aspekte, ki so pomembni za našo politično skupino. Najprej nam največje skrbi povzročajo prav vprašanja zaposlovanja teh oseb oziroma ovire s katerimi se srečujejo invalidne osebe pri vstopu na trg dela. Tukaj bi se sklicevala na direktivo za enake pravice in dostopnost do trga dela. Države članice te direktive še niso v celoti prenesle, predvsem kar zadeva delovne pogoje in prilagoditev delovnega mesta. Poleg tega v določenih državah članicah še ni bilo ustvarjenih enakih pogojev, predvsem tudi kar zadeva izobraževanje in tudi poklicno izobraževanje za invalidne osebe. To so ključni predpogoji za to, da omogočimo ljudem z invalidnostjo, da se lahko uveljavijo na svojem delovnem mestu. Mislim, da bi morali pozvati države članice, da začnejo izvajati podporne ukrepe za zaposlovanje invalidnih oseb. Seveda, samo do tiste mere, do katere naše konkurenčno pravo to omogoča. Izkoristiti moramo vse možnosti, ki jih imamo. Tukaj v nasprotnem primeru bomo imeli težavo z zaposlovanjem invalidnih oseb, ki je ne bomo mogli rešiti. Še nekaj, kar je za nas pomembno, je socialno varstvo oseb z invalidnostjo in mislim, da bi morali dopolniti to področje. Brez socialnega varstva za invalidne osebe eh, namreč ne bo možno vključevanje v družbo. Če se osebe z invalidnostjo ne zaposlijo, so odvisne od socialne pomoči. Brez tega bi verjetno veliko invalidnih oseb živelo pod pragom revščine. In eh, mislim, da moramo odpraviti te težave in ta manjko. To moramo omeniti tudi v našem poročilu. Opozorila bi vas eh, še na to, da je komisija v zaostanku z poročilom o evropski strategiji za invalidnost. Že večkrat sem tudi pisno opozorila komisijo na to dejstvo, ampak rezultatov še nismo videli. Prav zato bi bilo dobro to dejstvo izpostaviti v našem poročilu. Imeti moramo namreč eh, možnost, da pripravimo oceno tega, kakšno je stanje v posameznih državah za invalidne osebe. Torej, če povzamem, mislim, da bo naše sodelovanje pomembno za pripravo dobrih kompromisnih predlogov. Hvala. Najlepša hvala, Marian Harkin. Hvala lepa. Za začetek hvala poročevalki, gospe Stevens namreč pripravila je izvrstno, izvrstni osnutek poročila in uh, večinoma se strinjamo tudi z predlogi sprememb. Kot je povedala, bomo na tak način zelo dobro uskladili naše delo. Ko sem pregledovala te predloge sprememb različnih skupin, sem videla, da jih je veliko, veliko pozitivnih. Mislim, da imamo tukaj veliko skupnih točk, Rekla bi, da kar 80 eh, odstotkov predlogov sprememb takih. Ne bom tukaj se spuščala v podrobnosti, ampak eh, dva komentarja mogoče vseeno bi dodala. Kar se tiče otrok z invalidnostjo in žensk z invalidnostjo, mi smo v enem izmed naših predlogov pozvali k temu, da potrebujemo zbiranje podatkov na področju Eh, nasilja nad ženskami in tudi nasilja nad ženskami z invalidnostjo. Zanima pa nas tudi povezava med invalidnostjo in revščino oziroma brezposelnostjo. Izpostavila bi predlog spremembe, ki je povezan z mojo državo. Namreč na Irskem se to pogosto dogaja in glede tega smo se celo pritožili pri komisiji. Osebe z invalidnostjo, predvsem z psihosocialno invalidnostjo, ne morejo prejeti jamstva za mlade. Nihče jim tega dejansko ne preprečuje, ampak sistem je zastavljen na takšen način, da ne dobijo dostopa do jamstva za mlade. Torej, če je to jamstvo namenjeno vsem mladim pod 30 letom, potem gre tukaj za diskriminacijo in kot rečeno smo se pri komisiji že pritožili glede tega. Ne vem, morda prihaja do podobnih težav tudi v drugih državah članicah, sem pa želela to izpostaviti. Namreč sistem, ki je tukaj zastavljen, ne omogoča dostopa tem mladim. No pa še nekaj drugih pomembnih točk. Aktivno sodelovanje ljudi z, z invalidnostjo pri sprejemanju odločitev je pomembno, potrebujemo pa tudi strukturni dialog za pravilno izvajanje te zakonodaje. Potem imamo tudi eh, predlog spremembe o čez, čezmejni direktivi in o tem, da ta ne prepričuje aktivno eh, diskriminacije ljudi za invalidnost. To bi bilo dobro preučiti. Seveda je pomembno, da vključimo eh, tudi določbe o invalidnosti v vso zakonodajo in pa to, da da imamo celosten pregled evropske zakonodaje na tem področju. Tukaj je smisen tudi pregled evropske strategije za invalidnost, tako da bi imeli boljšo, bolj celovito strategijo. Pa še nekaj, kar se tiče podpore uh, otrokom za invalidnostjo v humanitarnih krugih. Tudi to je pomembno. Alde seveda podpira to, da je potrebno uh, začeti izvajati direktivo iz 2008 o enakopravni obravnavi. Vsi vemo, o čem govorim. No pa še zadnji, zadnji komentar, kar se tiče svobode gibanja za osebe z invalidnostjo. O tem govorimo večkrat tudi uh, v Strasburgu, ko vsake dve leti poteka dogodek, ki se imenuje Freedom Drive. Žal se situacija ni izboljšala in vedno znova uh, slišimo, da potrebujemo več podpore pri prečkanju meje, naprimer nekakšnega asistenta ali kaj podobnega. Dobro bi bilo torej, če bi to omenili v poročilu. Še enkrat hvala poročevalki in veselim se sodelovanja z njo ter drugimi poročevalci v senci. Hvala. Danke se ja. Najlepša hvala. Kostadinka Kuneva je zdaj na vrsti. Χαριστοπολί, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που συζητάμε πάλι αυτό το θέμα. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Moram reči, da sem izjemno zadovoljna, ker se lahko še enkrat pogovarjamo o tej tematiki, ki je res izjemno pomembna. Hvala lepa seveda poročevalki za vas uložen trud. Rada bi pojasnila, zakaj se mi zdi, da bom morala vložiti nekaj predlogov sprememb na to temo. Kot prvo, pomankanje informacij. Ljudje, ki se soočajo s to vrstnimi težavami, morajo biti ustrezno obveščeni o sredstvih, ki jih imajo na voljo. Istočasno pa morajo pravzaprav vsi biti seznanjeni s težavami, s katerimi se ti posamezniki soočajo. Tako da je Evropa dolžna vse ustrezno obveščati. V nekaterih državah zaradi trojke predvsej varčujejo. Te države so zaradi tega prisiljene znižati sredstva za socialno politiko, kaj ti denarja primankuje, kar je res škandalozno. Še tretja težava, ki bi jo rada izpostavila, begunci, predvsem begunci, ki imajo fizične in psihološke težave. Če je nekdo begunec in ima invalidnosti, verjemite, da se sooča z gromozanskimi težavami. Hvala. Ste končali? Najlepša hvala. Tatjana Zdanoka, izvolite. Ja. Hvala, gospod predsednik. Že v prvi razpravi smo to obravnavali. Hvala pa še enkrat gospe Stevens za odlično pravljeno delo, za zelo koristen in dobro nanatežen dokument. Predložila sem nekaj predlogov sprememb, s katerimi bi želela izpostaviti nekaj vidikov v določenih odstavkih, ki še manjkajo. Najprej sem predlagala, da se povdari pomen tega, da se vključi in zagotovi aktivna udeleženost invalidov in njihovih predstavniških organizacij v vseh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 Saj se lahko težave, s katerimi se invalidi soočajo, razlikujejo med različnimi državami in nekaj takšnih pomislekov smo že slišali. Prav tako sem predlagala, da se vključi še en odstavek, v katerem se povdari potreba po kampanjah za izboljševanje osveščenosti o sami konvenciji in da se lahko ustrezno borimo proti predsotkom do invalidov. Prav tako predlagamo popravek v šestem odstavku, ki se zdi zelo pomemben. Torej, ko gre za poziv državam članicam in komisiji, da izvedejo korake za boj proti vsem oblikam diskriminacije na podlagi invalidnosti, moramo tu poudariti ne le ženske in otroke, temveč tudi starejše osebe z invalidnostjo. Takšen bi moral biti pomen tega odstavka. Prav tako se strinjam s pomisleki poročevalke glede strukturnih in naložbenih skladov, ki se jih ne uporablja pravilno ponekod. Treba je izvesti ukrepe, ki so navedene v tem odstavku. Treba pa je tudi ustaviti plačila uh, in jih izterjati nazaj, če gre za kršitve pravil na tem področju. In potem še 17. odstavek, v katerem se poziva k razvoju in pridobivanju podatkov o invalidnosti. Tu je treba določiti oziroma pojasniti, da je treba ločiti podatke glede na starost, spol, eh, prebivalstvo, ki živi in vrsto invalidnosti. Pri zbiranju podatkov in raziskavah o nasilju in izkoriščanju oseb z invalidnostjo pridobimo različne podatke, med katerimi je tudi treba razlikovati. To so predlogi sprememb, ki bi jih mi želeli vključiti v dokument. Hvala. Šen. Hvala lepa, Laura Đeja. Hvala lepa, predsednik. Še posebej bi se rada zahvalila kolegici Stevens za izjemno upravljeno delo. Naš prispevek je bil zagotovo pozitiven, kajti izpostavili smo potrebo potem, da se oblikuje odločen dokument, ki ga bomo vsi podprli. S tem bomo tudi vzpostavili učinkovito stališče. Skušali smo vključiti vse predloge sprememb, ki se na tak ali drugačen način, se opravičujem, samo trenutek. Ne, ne. Ganze, ganze Übersetzung ist weg. Sploh ni tolmačenja. Hallo? Hallo? Kann uns, hört uns jemand? Nas kdo sliši? We have no sign in the display. Na zaslonih ne vidimo nič. E, nam lahko pride pomagati kdo izmed tehnikov? Hallo? senso. <laughs> no, no. Wir sollen was sagen. Zdaj pa je potolmačenje ponovno na voljo, pravi predsednik. So. Ja. Alles klar? Hat jeder wieder was auf den Ohren? Okay. Bo šlo? Prav. Laura, izvoli. Risalto il prea. No, bom preskočila uvod, samo še enkrat bi se rada zahvalila kolegici Stevens, ker res opravila izjemno delo. Kot rečeno, smo tudi mi uložili predloge sprememb, ki vsebujejo prednostne naloge. Ukvarjali smo se tudi z eh, interesi tistih oseb, ki jih to vprašanje najbolj zadeva in zaradi katerih se danes s tem ukvarjamo. Sama bi rada izpostavila posamezne argumente, jih delila s kolegico, poročevalko in ostalimi. Mi smo delali na dokumentu o starševskem dopustu. Mi smo se zauzemali za to, da bi posebno pozornost posvetili starševski, starševskemu dopustu, zlasti pri tistih družinah, kjer imajo otroke z invalidnostmi kajti želimo si, da bi starši lahko za te otroke skrbeli čim bolj učinkovito. Želeli smo tudi poenostaviti dostop do pravnega varstva, do pravnih instrumentov, ki jih imajo na voljo osebe z invalidnostmi. Vsaj v Italiji osebe z invalidnostmi nimajo enostavnega dostopa do pravnih sredstev. Ko govorimo naprimer o diskriminaciji na delovnem mestu. V tem kontekstu bi morali poskrbeti za ustrezno podporo, informacije, pomoč, kadarkoli bi se posameznik rad pritožil zaradi kršitve pravic na delovnem mestu. V Italiji imamo res gromozanske težave tudi zaradi fizičnimi ovirami na univerzah, v šolah. Zaradi tega prihaja pogosto do marginalizacije, do segregacije otrok posameznikov, ki imajo invalidnosti. Zato bi želeli jasno izpostaviti, da v družbi, kot je naša, ki naj bi bila zelo vključujoča, ni dopustno, da še vedno obstajajo takšne arhitekturne ovire. Zdi se mi, da je to velika ovira na področju vključevanja, kar je nedopustno. Ogromno zagonskih podjetij obstaja na tem področju in sama sem se z njimi tudi srečala. Ti zagonski podjetniki delajo tudi na področju zagotavljanja varnosti oseb z invalidnostmi. Mi skušamo zagotoviti tudi ustrezna sredstva za te posameznike, da bomo lahko jim ponudili spremstvo očitno danes ni moj dan, mi ni usvojeno, da bi povedala svoje mnenje o tej temi, ampak ni problema. Eins, zwei, drei. kann aber gar keine Gebärdensprache. Ja, sam nimam, ne znam jezikovnega, äh, znakovnega jezika. No, it's nothing here. Nothing on the display.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 Ja, ton je. Ja, zvok je že. Ni pa povezave s tolmači, pravi predsednik. A ja. Jetzt, jetzt ist wieder was da. Ich höre die Vertretung. Tako, zdaj se spet sliši tolmačenje, pravi predsednik, ali tudi vi slišite tolmačenje? Ja? Prav. Bo zdaj šlo? Dobro. Ampak ne ponovno od začetka. Laura. Onda evitare che poi si dica che io porto sfortuna no, da ne bo kdo rekel, da prinašam nesrečo, bom zelo na hitro zaključila. Mislim, da bi morali izboljšati tudi možnost izbire, ki jo imajo osebe z invalidnostmi. Predvsej daleč smo še od tega, da bi zagotovili za osebe z invalidnostmi in tistimi, ki se z njimi ukvarjajo, dostop do ustrezne skrbniške nege ali druge podpore. Mislim, da bi morali podpirati tudi priložnosti za delo za te posameznike. V Italiji žal obstaja možnost zato, da podjetja plačajo, da jim ni treba zaposlovati oseb z invalidnostjo. To je velik problem, s katerim bi se morali soočiti. Tu ne gre zgolj za italijanski problem, velik problem pa je tudi za lažnimi invalidi. Mislim, da je ta skupina ljudi, lažnih invalidov, verjetno najslabše, kar v človeštvu obstaja. Hvala lepa za vse in upam, da bomo podprli tudi kompromise. Nijed. No, pa je le šlo. Joel Mela ima zdaj besedo. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospe poročevalki bi rada zagotovila, da bo naša skupina skrbno sodelovala z njo. Podpiramo jo tudi pri ključnih točkah. Mislim pa, da je prišlo pri terminu osebe z invalidnostjo do določene zmede. Ta termin se uporablja za široko skupino ljudi z različnimi invalidnostmi. Obstajajo blažje oblike invalidnosti, pa tudi hujše oblike invalidnosti. Sleko prej se bo vsak izmed nas soočil z določeno obliko invalidnosti, bodi si zaradi genetike, bodi si zaradi starosti. Mislim, da je to pleonazem. Namreč obstajajo invalidnosti, ki so prirojene in mislim, da bi te morali tudi bolj dostojno obravnavati. Naj povem tudi to, da družba v celoti, evropska družba, nacionalne družbe, morale ponuditi vsem, ki imajo kakršen koli funkcijski primankljaj, anatomski, somatski ali psihovedenski, možnost, da živi ta posameznik čim bolj dostojno življenje. Nikoli ne smemo pozabiti, da gre tu zgolj za kompenzacijo, koliko je tole možno z razumno visokimi sredstvi in z razumnimi sredstvi nasploh. Tu ne gre za reparacijo, temveč za kompenzacijo. To je izjemno pomembno. To velja tudi za delodajalce, za pomočnike, za vse tiste, ki bodo slejko prej nudili pomoč invalid, osebam z invalidnostmi. Mislim, da lahko računamo tudi na zagonska podjetja, na inovatorje, da bodo našli rešitve za to, da bi čim bolj kompenzirali primankljaj, ki ga imajo osebe z invalidnostmi. Tudi socialni sistem v vsaki državi bi moral imeti možnost ustrezno poskrbeti za te posameznike, zagotoviti bi moral ustrezno tehnologijo, pač na podlagi resnosti invalidnosti, ki jo posameznik trpi. Invalidnost je objektivni pojem, Diskriminacija je beseda, ki je preplavila razpravo. Diskriminacija pa je zelo subjektivna. Zato bi bilo res smiselno, kajti to je tudi odgovornost vsake države, da se vsak posameznik z invalidnostjo ne bo čutil, da je predmet diskriminacije. Se upravičujem za ta izraz, ampak včasih se mi zdi res absurdno, da ima nekdo, celo kopico invalidnosti. Nekdo je transseksualen ali pa ženska, starejša ženska, migrant, oseba z invalidnostmi. To je cela zmeda. Kaj ti težko bomo ob vseh teh oznakah reševali bistvo in vzrok problema. Mislim, da bi morali poskrbeti za drugačen pristop, če želimo biti učinkoviti. V nasprotnem primeru ne smemo biti presenečeni, če se bo kontingent evroskeptikov še povečeval. Gospa poročevalka, lahko ste prepričani, da bomo sodelovali v tej razpravi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Marek Plura je naslednji. Druga Helga, šanovni kolegi, raz še srdečne gratuluje Helze. Hvala lepa. Najlepša hvala poročevalki za izvrstno poročilo in hvala tudi za zelo dobro sodelovanje. Kot poročevalec v senci odbora Tran vas lahko z veseljem obvestim, da je danes dopovdne velika večina v našem odboru sprejela naše mnenje o tem poročilu. Gre za zelo dobro mnenje ki še izboljšuje Helgino poročilo. Dodali smo pomembna vprašanja, tako da lahko zagotovimo, da lahko invalidi v celoti uživajo svoje pravice. Poročilo je tudi neposreden odgovor na nekatere izmed vprašanj, ki so jih zastavili kolegi tu. Mislim, da je še posebej treba izpostaviti pravico do nemotenega dostopa do informacij, eh, recimo na prevoznih sredstvih, na letalih in vlakih. Naprimer. To je še posebej pomembno v okviru ponudnikov storitev v prometu in turizmu. To torej vključuje tudi popoln dostop do številke za klic v sili 112 ne gre le za udobnost invalidov, gre predvsem za njihovo varnost in zaščito. Mnenje tako povdarja boljši dostop na področju prometa za invalidne osebe in služi tudi kot podlaga za vzpostavljanje novih delovnih mest v prihodnosti. Hvala, gospod Van Tojs.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 izvedljive. V državah, ki se nahajajo v krizi, imajo osebe z invalidnostmi predvsej omejene možnosti. Naprimer, tisti, ki imajo težave zaradi invalidnosti, nimajo nobene možnosti za to, da bi dobili ustrezna podporna sredstva. Pri nas je vlada umaknila vse rezerve iz sklada, ki je bil namenjen za osebe z invalidnostmi pomembno je vedeti, da so pri nas skrčili sredstva za osebe z invalidnostjo. Vemo, čem govorim. Naprimer, sam imam hči, ki ima obliko invalidnosti in lahko vam povem, da trenutno sam ne uspem kupiti vseh zdravil, ki jih potrebuje. Ne smemo dopustiti, da bi katerakoli država v Evropski uniji pustila osebe, ki imajo zdravstvene težave brez zdravil ali brez pomoči. V Grčiji posamezniki nimajo več pravice do takšne oskrbe. Zdravniki v Grčiji sicer še predpisujejo zdravila, vendar v lekarnah silijo bolne in osebe z invalidnostmi, da čakajo izjemno dolgo časa, preden jim zdravila izdajo. Ogromno je tudi posameznikov, ki lahko živijo zgolj zaradi tega, ker jim pomagajo v okviru širše družine. Z žalostjo ugotavljam, da v Grčiji ni vredno življenje oseb z invalidnostmi, temveč zgolj nekaj pomeni življenje tistih, ki nam posoja denar. Mm. Gospa Menuel Bronš, predstavnica komisije na vrsti, ker nihče drug ni prosil za besedo. Izvolite. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Evropska komisija zelo pozitivno gleda na poročilo gospe Stevens. Hvala lepa za te koristne, pozitivne razprave, ki so potekale do sedaj usporedno z delom, ki je potekalo pri vas. Poročevalka in Evropski parlament ste s tem poročilom storili prvi korak. Dvostransko smo se o teh vprašanjih že pogovarjali. Obstajajo pa tudi določeni odstavki v tem poročilu, ki se nanašajo na institucija. Komisija mimo grede trenutno dela na teh vprašanjih. Komisija je tudi sprožila posvetovanja na interni ravni. Govorimo tudi o vključenosti oseb z invalidnostjo v komisiji. O tem se bom pogovorila tudi s poročevalko, da vidim, ali kje naša stališča se upadajo. Ne želim biti predolga, želim podariti zgolj to, da podpiramo to priporočilo, smo pa seveda vzeli na znanje tako priporočila, kot tudi kritične pripombe, ki jih je poročevalka naslovila na institucije in države članice, ki še niso izpolnili vsega, kot bi morali. Hvala. So, dank, mi... Najlepša hvala. Tako smo prišli do konca razprave. 30. maja bomo v našem odboru o tem poročilu še glasovali. Se upravičujem, pravi predsednik. Prehiter sem. Gospa Stevens, še izvolite. Hvala, gospod predsednik, za par kratkih zaključnih besed. Hvala vsem poročevalcem v senci, drugim kolegom, pa tudi komisiji za pripombe in razmislek o tem poročilu. Hvala vsem za izjemno pozitivne pripombe, ki sem jih prejela. Naj ponovim, poročilo je treba razumeti le z vidika izvajanja. Gre za izvajanje, pa tudi za odziv združenim narodom in njihovim zaključnim pripombam. Tako da smo dokaj omejeni pri našem področju uporabe. Moramo ostati v okviru zaključnih eh, pripomb, zato nisem omenjala naprimer vseh tematik, ki so pomembne za področje invalidnosti. Preučila sem zaključne pripombe Združenih narodov in na to sem napisala pravzaprav odgovor na nje. Tako da se zaradi tega morda poročilo ne zdi tako vključujoče, kot bi lahko bilo. Vse, vsi vidiki bodo vključeni, vendar v ločenem poročilu, tako da vam zagotavljam, da bom upoštevala vse pripombe. Mm, to pa je le poročilo o izvajanju. V celoti se strinjam s kolegi glede pom, s kolegom uh, kozo, kozo za ustrezne prevode. To, kar so moji tolmači slišali iz nizozemskega bine, je bilo stanovanje, namestitve govora, pa je bilo o primerni prilagoditvi. Govorila sem o primernih prilagoditvi, ne o primernih bivališčih, primernih stanovanjih. To je le eden izmed primerov, zakaj morate vse kolege prositi, da je treba preveriti in potem še enkrat preveriti vse prevode in tolmačenje, da bomo zares prepričani, da se posreduje pravo sporočilo v vseh jezikih. Ko bomo to predstavili mednarodnemu svetu za invalide, sem prepričana, da bomo morali uporabiti in da bomo prejeli tudi pravo terminologijo. Omenili ste starejše otroke, pravno zaščito in pomen institucionalizacije ter zlorabo evropskih strukturnih skladov. Z vsem tem se povsem strinjam. Koncept invalidnosti je koncept, v okviru katerega moramo ostati. Zelo pomembno je, da se odmaknemo od zdravniške filozofije. Invalidnost ni le nezmožnost slišati ali nezmožnost hoditi. Ne morete reči, da je nekdo 10 odstotni, 50 odstotni ali 70 odstotni invalid. To sploh ni pomembno. Treba je pogledati okolje in vse dejavnike med osebo in okoljem. Ter osebo, ki trpi zaradi določenih omejitev ali invalidnosti, eh, ter njihovo povezavo z okoljem. To je tisto, kar pravzaprav povzroča invalidnost. Invalidnost ni invalidnost sama na sebi, gre predvsem za težave v okolju, ki jih ta oseba srečuje. Veselim se naslednjega srečanja s poročevalci v senci, da bomo lahko pripravili še vse ustrezne komentarje. Hvala. E, kompromisne pripombe. Predloge. Hvala. Hvala lepa. Kot rečeno, 30. maja bomo v našem odboru glasovali o tem. Hvala tolmačem za znakovni jezik in hvala tudi za. Zapis, zapisnik o našem sestanku, ki tiči nekje v Nemčiji. 24. maja ob 15. se bomo ponovno srečali. Hvala vsem, koordinatorje pa bi prosil, da ostanete v dvorani, da lahko čim prej začnemo s sestankom koordinatorja. Mm-hmm. <coughs>